Ja, jaz sem res pripravljen začeti s poročilom. Gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi, zelo sem ponosen, da vam danes lahko predstavim novo schemo pomoči za razdeljevanje sadja in eh, mle, zelenjavi mleka v šoli. Eh, delo, ki smo ga tu upravili, je zelo pomembno in zahvaljujem se vsem soporočevalcem, gospe Ribejlo, gospe Rickmüller, gospodu Jamesu, gospodu Marzulu, gospodu Markartiju in še drugim. Ravno tako se zahvaljujem ekipam Evropske komisije, ki uh, so pripravile odličen predlog, pa tudi luksemburškemu predsedstvu, ki ga predstavlja gospod Frank Schmidt, s katerim smo tesno sodelovali. Nasplošno. Uh, Novi program temelji na dveh stebrih. Prvi pomeni zdravje otrok in drugič učenje zdravih načinov prehranjevanja že od najzgodnejše mladosti. Ehm, pri tem smo poskrbeli predvsem za to, da bi bilo razdeljevanje svežega sadja in zelenjave in mleka prioriteta držav članic, ki sodelujejo pri tej, tem programu. Hkrati pa je treba poudariti, da je sodelovanje prostovoljno. Države članice lahko razširijo seznam proizvodov, vendar v, um, pod zelo strogimi pogoji. Naprimer, eh, tudi kar zadeva sladkor in um, sladila in tako naprej. Uh, Eh, zato eh, poudarjam, da je glavni cilj tega programa izboljšanje zdravja otrok in eh, boj proti debolosti. Drugi del programa je tudi, da se otroke usmeri v primirno izbiro sadja in zelenjave. Otroci namreč igrajo zelo pomembno ulogo pri tem, da se zdrave življenjske navade ohranijo tudi v starejših letih. Zato Eh, kratka eh, dobavna pot, eh, upoštevanje sezonskih proizvodov, izbira proizvodov iz neposrednje bližine in še nekaj pobud v skladu s členom 43.3, ki je omenjen v tem predlogu. Zato se zahvaljujem vsem predvsem tudi poročevalcem v senci, ki so to podprli. Tukaj gre za 20 milijonov proračunskih sredstev, ki bi jih želeli povečati na 100 milijonov sredstev in to tako, da to ne bo penaliziralo tistih držav, ki. Um, um, ki upoštevajo uh, merila in da ne bo neprimerno obremenilo drugih, ki ne sodelujejo. Eh, vsekakor smo tukaj upoštevali tudi zgodovinski kriterij za države, ki niso bile vdeležene v programu od samega začetka, med njimi tudi Hrvaška. Eh, tako nam je uspelo doseči, da bo ta program z sredstvi, ki so na voljo, gotovo lahko uresni, se uresničeval do leta 2023. Še dva kriterija. Eh, in sicer program se nanaša na otroke v starostnem intervalu od 6 do 10 let eh, in nanaša se tudi na eh, najbolj oddaljene regije. Predvsem pa upošteva tudi države brez zgodovinskih referenc. Torej, prepoznavnost programa. Uh, in uh, zmanjševanje administrativnega bremena um, ehm, se v tem predlogu lahko močno prispeva k boljšemu izvajanju programa, ki uh, zasleduje to, da bomo našim otrokom zagotovili bolj zdravo prehranjevanje in bolj zdravo življenje, hkrati pa tudi omogočili eh, primeren napredek eh, našemu eh, prehranskemu sektorju. Hvala, zdaj pa dobi besedo gospod Hogan za komisijo. Hvala, gospa predsedujoča. Želim čestitati vsem, še posebej gospodu Tarabili in poročevalcem v senci, eh, zato da so uspešno zaključili ta pomemben dosje. Prav gotovo se gospod Rabela z mano strinja in tudi poročevalci v senci, da je to bil. Um, zelo zahteven proces, kaj ti šlo je naprimer za pravno podlago, potem tudi proračun tega program, programa in potem tudi za transfere, za zagotovitev te scheme. Po dolgih in intenzivnih razpravah smo dosegli uravnotežen dogovor in sicer tudi s pomočjo prispevka parlamenta. Ta, tega napredka ne bi dosegli brez uh, fleksibilnega in konstruktivnega sodelovanja sodelovanja vseh. In zato hvala parlamentu za to, da je opravil odlično delo, da je zagotovil tudi prihodnost te scheme. Gre predvsem za vidik zdravja in to povdarja tudi parlament. Eh, s tem, da povdarjamo pomen svežega, svežih proizvodov in da povdarjamo tudi cilje in sicer, da se učinci naučijo, eh, da je treba uživati eh, sadje in zelenjavo brez dodatkov. 250 milijonov evrov bo to stalo na leto in to bo koristilo predvsem učencem in zdravi prehrani. Za šest let je to 1,5 eh, milijard evrov in um, sprejetje te scheme je v pomembnem času za kmetovalce, ki so v um, težkih časih, predvsem kar zadeva mlečni sektor in zato uh, je pomembno, da poudarjamo pomen zdrave, uh, poudarjamo pomen zdrave prehrane tudi za prihodnost. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa so na vrsti govorniki prvi minuto in pol gospod Dis frau präsidentin herr kommissar! Gospa predsedujoča, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Hvala vsem, ki ste sodelovali eh, za to, eh, da bi pa vsej Evropi lahko uporabili eh, boljši program eh, šolskega sadja in zelenjave. Zahvaljujem se poročevalcem, tudi poročevalcem v senci. V petih trialogih eh, smo prišli do rezultata, s katerim, da mislim, da smo lahko vsi zadovoljni. Sedaj gre za to, da bi se te programi v državah članicah čim hitreje realizirali. Bistvo nove ureditve je, da se do sedaj ločeni programi združijo. E, sedaj je tudi možno e, med obema programoma e, prenašati del sredstev, tudi to se mi zdi dobro, razveseljivo je, da je parlament dosegal, da bo za nadaljnih 10 milijonov povečan program leka na 100 milijonov in za sad in zelenjavo 150 milijonov. Eh, in kot je že rekel eh, Mark eh, Tarabela, dosedanja sredstva bodo ostala v državah članicah ohranjena. Prav tako bo upoštevana posebna situacija na Hrvaškem in na obrobnih področjih. Zdi se mi zelo pomembno, da naši otroci in šolari lahko imajo dostop do naših odličnih proizvodov in predvideno je, Eh, da bodo določena sredstva namenjena tudi pedagoškemu izobraževanju, tudi to se mi zdi potrebno, eh, zato da se bodo naši eh, otroci zopet naučili, da mleko ne prihaja od violičnih krav, ampak belih, črnih ali šekastih krav. In sicer bo moja poslanska skupina to popolnoma podprla. Hvala gospode, sedaj pa dajem besedo gospodu De Castro za eno minuto. Grazie, Hvala, predsedujoča. Hvala, gospod komisar. Spoštovani kolegi. Program za razdeljevanje sadja in mleka v šolah je ena, eden izmed najpomembnejših izobraževalnih ukrepov v Evropi, zato da bi naše mlade navadili na zdravo prehrano in da bi poznali eh, tradicionalne proizvode ter jih tudi uporabljali. Zato se zahvaljujem gospodu Tarabeli in celotni ekipi za odlično opravljeno delo in pomemben rezultat, ki smo ga dosegli. Predvsem v tem, da je Evropski parlament s tem eh, potrdil svojo bistveno vlogo. S, sozakonodajalca. Zato se pri tem zahvaljujem tudi komisiji, ki je podpirala pobudo parlamenta vse do konca. E, kljub temu, da je tudi svet se odločil, da bo razpravljal o skoraj vseh točka, točkah začetnega predloga, pa je pomembno izpostaviti, da gre tukaj za pobude, ki. Um, so usmirjeni nek eh, širšemu in bolj finančno podprtemu programu razdeljevanja sadja in zelenjave ter mleka v šolah, kar je tudi eh, zelo pomembna točka eh, za zdravje mladih v Evropski uniji. Hvala. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za odlično delo. Torej, on se je izkazal kot res odličen poročevalec in eh, vsi smo radi z njim sodelovali. Eh, pozdravljam ta predlog in mislim, eh, da je sporočilo zelo jasno, ne samo za mlični sektor, temveč tudi za sektor sadja in zelenjave. In parlament je bistveno prispeval k izboljšavi tega predloga in s tem smo tudi pokazali, da sodelovanjem lahko dosežemo več, kot se je prvotno mislilo, da je možno. Um, tudi jaz sem sam prispeval k temu in večina skupine IKR bo glasovala za to. In zato sem prepričan, da bo ta predlog sprejet. In tudi eh, proračunski del te scheme je bil razširjen in to pozdravljam. Eh, moram pa seveda reči, da je sicer dobro, da imamo danes to razpravo, ampak dobro bi, če bi e, e, se pogovarjali tudi o prečičereji v navzočnosti komisarja in ko je v dvorani več oseb kot v četrtek popovdan, ko je predvidena ta razprava, ampak s tem e, nočem nekako povedati, da delo gospoda Tarabeli ni bilo pomembno. Um, gospod von Zulika ima vprašanje za vas, ali sprejemate to vprašanje? Pogodja, kjedešemet, ulatom eh, uh, eh, obonedje. Uh, hvala. Videti je, govornik je prekinjen. Von Zulika, mm, prosim. Von Zulika najprej. Eh, gospod kolega, želim vas nekaj vprašati. Res je zelo pomembno. Eh, gre za pomemben vzgojni program za otroke in pa polnoma se strinjam s tem, ampak eh, naslov tega poročila in to, da to povdarjamo banane, torej govorimo sadja, zelenjava, banane in mleko, ali ne bi morali vključiti naprimer tudi jabolka? Eh, na primer zelenjave, um, jabolke in mleka, kajti banane prihajajo iz uvoza, mi pa moramo eh, podpirati domačo proizvodno, gospod Nikolson. Gospa predsedujoča, hvala kolegu za to odlično vprašanje. Ne vem, jaz sem kar vesel, če vključimo vse, vse sadje, jagode in tako naprej. Jaz nimam nobenih težav s tem. Um, um, gospa predsedujoča, jaz prihajam iz Severne Irske in uh, pri nas um, je um, veliko jabolk in zato bi uh, bil seveda zelo vesel, če uh, bi uh, jabolko postavili tu na bolj plemenito mesto v tem naslovu. Hvala. Gospa Müller, dve minuti. Gospa predsedojoča, gospod komisar, drage kolegice, dragi kolegi, tudi z moje uh, strani prisrčna zahvala Marku Tarabeli uh, z za uh, odlično uh, sodelovanje v našem trilogu. Pooblastila parlamenta je dejansko uh, upošteval. Zahvaljujem se tudi za sodelovanje poročevalce v senci. Posrečilo se nam je uh, uskladiti uh, scheme pomoči in uh, jih sprejeti in želim si, da bi tudi plenum tako glasoval. Uh, Mi smo si zadali nalogo, da zmanjšamo birokracijo, to naj bi se nam tudi posrečilo, dosegli smo povečanje sredstev, eh, tudi to na začetku ni bilo jasno mogoče predvideti in s tem programom eh, bomo sedaj dosegli 30 milijonov otrok v starosti od 6 do 10 let, eh, ki bodo brezplačno dobivali eh, mleko in sadje. Za mene sta bili pomembni dve stvari in sicer, eh, da smo vključili še se znam eh, predelanih živil in druga stvar pa so bili spremljevalni, izobraževalni ukrepi glede prehranjevanja. V bodoče bi Eh, lahko tudi strokovnjaki za prehrano na šolah otrokom posredovali ustrezno znanje. V naših izobraževalnih programih eh, so namreč eh, in pomankljivosti naši otroci nimajo več ustreznih kompetenc za dnevno življenje. Pravzaprav sploh ne vedo, kako ravnati z osnovnimi živili in kako kakovostne obroke je mogoče pripraviti iz teh živil. To je pomembna osnova, pomemben element, ki smo ga dosegli z združevanjem teh programov. In zelo sem vesela nad tem, eh, da bodo spremljevalni izobraževalni ukrepi namenjeni dobrobiti otrok, Eh, in eh, zelo se strinjamo z vsem, kar je bilo dogovorjenega v trilogu. Hvala. Hvala, gospa Miller. Imamo eh, modro karto strani gospe Grapini. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, sigur, uh, și eu sunt. Hvala. Gospa predsedujoča, tudi sama se eh, strinjam, da je zdravje otrok prioriteta in zato čestitke Marku Tarabeli. Vprašanje. Eh, to je povezano z dopolnitvijo sredstev oziroma gre za podporo otrokom v starosti 6 do 10. Zakaj samo 10? Zakaj ne 14 let? Kako je bila določena eh, ta starostna skupina? Mislim, da bi morala biti večja. Hvala. Draga kolegica, prisrčna hvala za to vprašanje. Na splošno bi seveda bili vsi za to, da bi otroci lahko dlje časa imeli te ugodnosti, vendar pa gre eh, za eh, otroke v osnovnošolskem območju od prvega do četrtega razreda in konec koncev gre vedno za vprašanje denarja in sredstev. Sedaj imamo 1,5 milijard za šest let, mislim, da je to zelo lepa številka, iz tega je mogoče kar nekaj napraviti in eh, države članice lahko še sofinancirajo, če tako želijo. Hvala. Eh. Sedaj pa gospa Sendro Rodrige za eno minuto. Obrigada, presidenta. Agrade... Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se gospodu Tarabeli. In pozitivno ocenjujemo, da Evropska unija še naprej podpira in spodbuja razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka v šolah z namenom, da ozavešča otroke o pomenu sveže prehrane in živilskih proizvodov. Zelo pozitivno je tudi, da ste vključili možnost za spodbujanje eh, Eh, nakupa lokalnih in ekoloških proizvodov. Z ozaveščanjem o tem, kako se živilski proizvodi pridelujejo in kako se lahko ohranja pridelava v bližnjem okolju, lahko veliko prispevamo tako v šolah, kot tudi na lokalnem trgu in pri lokalnih eh, pridelovalcih. Hvala lepa hvala dve minuti in pol gospod rupel ačiū pirmininke gerbiamas komisare gerbiami kolegos hvala gospa predsedujoča gospod komisar kolegice in kolegi najprej se želim zahvaliti eh, poročevalcu gospodu tarabili za odlično delo. Ko sem se, torej bil sem poročevalec v senci zelenih za to poročilo in če tudi eh, se na začetku s poročevalcem nisva vidno strinjala, je eh, uspelo pripraviti zelo dober dokument. Zakaj je dokument dober in zakaj eh, ima, bo dobil tudi veliko podporo v parlamentu. Želim na začetku povedati, da poročilo določa cilje za zdravo prehrano, torej predvsem tudi vsebuje smirnice za dobro upravljanje te schime. Um, Eh, dopolnili smo tudi seznam proizvodov, ki se bodo razdeljevali eh, na šolah. Ta seznam eh, je ponekod tudi malo preveč razširjen. Ne razumem, kako jesti oljčno olje ali Eh, kakšen ali je res zdravo um, piti čokoladno mleko, ampak dobro, to prepuščamo državam članicam. Ampak veliko bolj pomembno pa je, da nam je prvič uspelo um, opredeliti v zakonodajnem aktu um, EU, da je natri in da so drugi ojačevalci arom škodljivi in slabi in da naj ne bi vsebovali, naj ne bi uporabili pomoči za razdeljevanje eh, proizvodov, ki vsebujejo take sestavine. Torej prej eh, v drugih zakonodajnih aktih take prepovedi ni. Razen tega nam je tudi uspelo izboljšati celovitost te scheme in sicer smo eh, opredelili tudi bolj jasne kriterije za razdeljevanje. Eh, države članice imajo večjo fleksibilnost pri razdeljevanju, razen tega imamo tudi možnost za podpiranje um, lokalnih verik. Razen tega je predviden tudi vključitev lokalnih regionalnih organov v to in to je zelo pomembno, kaj ti lokalne oblasti najbolje pa vedo, kakšne so potrebe lokalnega prebivalstva. Gospod eh, Culo, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, hvala poročevalcu Tarabelli za odlično delo, za odličen povzetek, pa tudi za vodenje pogajanj v trilogu Ta pogajanja so omogočila, da smo dosegli dober rezultat po našem mnenju, predvsem kar zadeva proračun, torej primerna proračunska sredstva na voljo za izvajanje tega programa. In drugič, zelo pomemben je tudi cilj ki se zasleduje in sicer izobraževati mlade v smeri porabe svežih proizvodov ter omejevanja eh, uživanja sladkorja in dodane soli. Namreč, pri tem, ko je um, več kot 20 odstotkov pretežkih, je treba začeti z ukrepi že na nivoju izobraževanja in učiti mlade ljudi, kako posegati po zdravi in trajnostni prehrani. Zdaj, kako ta program res poteka, se moramo še informirati. Vsekakor pa upam in mislim, da moramo biti prepričani, da program poteka na najbolj korekten način in da so sredstva namenjena tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Hvala, gospod Ulej. I ima vprašanje za vas. Ali sprejmate to vprašanje, gospod Zulo? Hvala, gospod predsedujoča. Slišali smo, kaj je povedal gospod Rabela. Rekl je, da je to zelo dobro delo. To so povedali tudi do, drugi. To je dobro za otroke, to je dobro za evropsko živilsko industrijo, to je dobro za kmetijstvo. Se strinjate s tem, gospod poslanec? Da je za nas zelo, zelo pomembno da o takem govo programu govorimo kot o evropskem programu, da začnemo neke vrste kampanjo. To naj bi bil evropski program. Zelo zanimivo je, da imamo, ki vedno podarjajo samo negativne in nepozitivne plati Evropske unije. Zulja, 30 sekund bistvu nisem prav dobro razumel, ali je to res bilo vprašanje. Vsekakor se mi zdi bistvenega pomena to, da se dela na ravni izobraževanja in da se izobražuje otroke ki, in današnje mlade, in ki bodo postali odrasli, da bodo prišli v ta svet odraslih s popolnim zavedanjem. Um, o stanju na tem področju, kar bo v pomoč njim samim, pa tudi vsem nam. Ferran. Gospod Mišel Ferra, eno minuto in nabrsti naslednji. Dragi kolegi, zelo zadovoljen sem, da je delo, ki ga upravljam v parlamentu, pogosto bistveno kakovostnejše kot delo znotraj Evropske komisije. Glede tega poročila in nadaljevanja izvajanja programa razdeljevanja sadja, zelenjave, banane ter mleka v izobraževalnih ustanovah pomeni nekaj zelo dobrega. Uh, žal pa ugotavljam, da se sooča tudi s številnimi težavami. Uh, ta To besedilo omogoča državam članicam, da eh, izvajajo ta program eh, po lastnih željah in da dajo v njem prednost lokalnim proizvodom. In zato podpiramo eh, to poročilo in ta program, predvsem pa se moramo zauzemati za to, da bi res zagotavljali kratke dobavne poti in dostavljanje svežih in lokalnih proizvodov po sotu Evropske unije. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. E, mislim, da se vsi strinjamo, da poročilo, o katerem danes razpravljamo, prinaša velike koristi Evropski uniji, državam članicam ter e, kmetijskemu in e, živinorejskemu sektorju, predvsem pa otrokom v Evropski uniji, ki lahko zahvaljujoč temu programu izboljšajo svojo prehransko kulturo in svoje zdravje. E, mislim, da je zelo dobro, da se v, je v dogovor vključilo tudi uh, otroke in starostno skupino otrok ter njihov delež, pa tudi, da se je povečala proračunska sredstva uh, za izvajanje programa in hkrati, da se je program razširil tudi na druge proizvode. Um, predvsem je pozitivno tudi to, da bodo države članice lahko prilagodile lastna proračunska sredstva na eh, pač prehranskim izdelkom in eh, živilom, ki jih bodo lahko razdeljevala. Pr predvsem zato, da bodo ti proizvodi lahko na voljo in da bodo dostopni našim otrokom, bodi si kot sveži eh, pridelki ali kot predelani proizvodi. Eh, Vsekakor pa bi v to morali vključiti še druge proizvode, kot naprimer med, olive, olivno olje, ki jih zaenkrat še nismo uspeli vključiti, ampak bomo na tem še naprej delali, zato da bi morda to dosegli v prihodnje. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da imamo modri karton za vas. Gospod Jara. Hvala, gospod predsedujoča in sicer bi navezal na zmanjšanje eh, birokracije. Eh, kaj mislite, eh, kolega Herens, ali naj ne bi od komisije zahtevali poročila, da bi države članice tako rekoč bile prisiljene, da bi ta program ne birokratsko izvedle? Sprejeli smo dobre sklepe in mislim, da bi se morali stvari lotiti ne birokratsko, vendar pa me to nekoliko skrbi spoštovani kolega mislim da je dejansko zelo pomembno to da se države članice zavzamejo za izvajanje tega programa ki je zaenkrat prostovoljne narave in ki bi moral postati obvezen tako bi bile države članice primorane sprejeti to da morajo v kolikor je v njihovi moči prispevati k temu da mladi spremenijo svoje prehranjevalne navade. Zato menim, da moramo najti neko srednjo pot med upravljanjem javnega denarja in um, zmanjševanjem birokratskega bremena, ki je zaenkrat še precej veliko tudi na tem področju. Presrčna hvala za besedo. Pridružujem se predhodnim govornikom. Tri točke so bile dosežene. Eh, programi so dolga leta že uspešno tekli, zdaj smo jih združili, lahko smo povečali sredstva in dosegli smo tudi izboljšanje pravne podlage, zlasti še eh, posebej to velja za pravno podlago za parlament. Eh, moja, moje sporočilo je, da bi cilj še bolj povdarili in sicer cilj teh programov. Jasno je, da se učimo tudi senzorično. V šoli se učimo z srcem, razumom in roko. Učiti pa se je treba tudi z usti, treba se je naučiti okusa, kakšen okus imajo proizvodi, če so pravilno dozoreli. Senzorično učenje je torej v uh, ospredju, treba je vzgajati tudi okus. V času fast fooda je to zelo pomembno, kajti otroci lahko okušajo samo še tisto, kar je zelo uh, slano ali zelo sladko, mestnih tonov pa ne zaznavajo več. Skratka, pomembno je, uh, da skrbimo za zdravje in da uh, želimo tudi spremeniti način vedenja, kajti to so naši bodoči konsumenti, porabniki, eh, ti otroci se morajo naučiti, kaj je kakovosten proizvod, da jih bojo kasneje lahko tudi kupovali. Hvala, sedaj pa za eno minuto, gospod Kušmo. Eh, hvala, eh, gospa predsedujoča, gospod komisar. Tudi sam bi želel nekaj povedati v zvezi z programom šolskega sadja in šolskega mleka. Eh, mislim, da je to prav gotovo zelo pomembno, eh, da eh, vplivamo na prehrambene navade. Že prvi program se je izvajal mnoga leta, drugi je nekoliko krajšega veka. Zelo pomembno je, da ta program doseže tako veliko število ljudi. Predsedujoča prekinja govornika in ga prosi, da naj govori počasneje. Eh, torej, govornik nadaljuje, eh, finančni in pravni okvir je pomemben, parlament eh, mora prav tako podati ustrezen okvir za to, da je mogoče zajeti čim več otrok, da bi lahko imelo tega programa čim več korist, čim več otrok in mladostnikov. Kaj tudi v prihodnje bodo to porabniki mleka, mlečnih izdelkov, sadja in zelenjave, oni bodo bodoči kupci teh proizvodov. Eh, sedaj imamo 20 milijonov evrov eh, več eh, za program mleka in 150 milijonov evrov za program šolskega sadja in zelenjave. Gospod Agnjo, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. No, jaz e, mislim, da misija ni pra, čisto pravilno zastavljena, kajti zdravje je v pristojnosti držav članic in mi vedno povdarjamo, da je cilj boljše zdravje. Mogoče sem malo ciničen, ampak e, nekako se mi zdi, da se hoče Evropska unija vmešati v vsak vidik našega življenja. In um, tudi šole. Um, bodo, bomo videli, ali eh, bodo res reagirali tako, da bodo neskončno hvaližne Evropski uniji za to schemo. Eh, tudi države članice imajo svoje okoljske programe in že izvajajo določene zadeve in vse to se dogaja v času priprav na referendum v Združenem kraljestvu in ne vem, kako se bo to izteklo. In jaz upam, da bo to britansko mleko, mleko in ne irsko mleko in um, verjetno tudi irski, um, irc, um, irci, ki im, um, imajo jabolka, niso zelo veseli, da so to omenjene banane, jabolka pa ne. Um, vprašanje je za vas, ali sprašujem. Ali, sprejemate vprašanje. Hvala, da ste sprejeli modri karton. Rekli ste, da mora biti zdravstvo izključno v državni pristojnosti, ampak sprašujem se, kako lahko podate tako izjavo, ko viste, kakšne epidemije imamo danes na svetu, imamo svetovno zdravstveno organizacijo in um, viste, kako pomembno je zdravstvo, predvsem, ko imamo pandemije, epidemije in ne morete za vse kriviti samo Evropsko unijo umijo, ali mi dajete prav. No, zdravje ni pristojnost Evropske unije. Tako enostavno je. Um, to je ena redkih zadev, ki ni v pristojnosti EU in sem vesel, da temu ni tako. Uh, gospa Petir, eno minuto, hvala gospa predsedujoča, gospod komisar, čestitam poročevalcu k uspešno zaključenim pogajanjem s Vitom in Evropsko komisijo v zvezi s tem aktom, ki je pomemben za Evropsko unijo in tudi otroke na Hrvaškem. Eh, Hrvaška ni mogla eh, sodelovati venci eh, glede uporabe zdravega mleka v šolah. Na to sem opozorila pri, eh, v odboru in hvala, da ste sprejeli moje argumente. Eh, s tem se odpira tudi nov trg za kmete, s tem, da plasirajo zdrave proizvode v šolah in tudi države članice lahko vključijo v te ukrepe širši razpon kmetijskih izdelkov in tudi druge regionalne specialitete, kot so naprimer med, eh, olčno, eh, olje ali tudi oljke. In to je seveda velikega vzgojnega pomena za otroka, da morajo jesti zdrave izdelke, domače izdelke. To pa ima tudi socialno dimenzijo, kajti za uh, revne otroke bo to mogoče edini obrok, ki ga bodo imeli čez dan. Gospod Zani, um, modri karton je, uh, ima vprašanje za vas, modri karton ali sprejemate to vprašanje? Gospod Zani, prosim. Eh, gospa predsedujoča imam vprašanje za kolegico pa tudi za druge ki so se ukvarjali s tem programom seveda eh, verjamem da so določeni izdelki v državah članicah ki so pomembni eh, nacionalni tradicionalni proizvodi eh, Ampak, če si ogledamo obseg tega programa in vidimo, da je na leto, da so predvideni 4, 4, 4 evri na otroka, potem je to eh, pravzaprav eh, zelo majhen program. No, eh, ne glede na to, koliko je denarja, če je namenjen otrokom in dobrobiti otrok je dobro investiran. Seveda bi bilo dobro, če bi to povečali 250 milijonov evrov subvencij za celo Evropsko unijo. Um, In s to porazdelitvijo za države članice, ki želijo sodelovati, ni dovolj. Eh, na Hrvaškem je po zadnjih statistikah 17 tisoč otrok, Eh, lačnih in si ne morejo privoščiti nobenega otroka v šoli, ker so starši revni. In to bo pomoč, kajti dvakrat na teden bodo dobili zdravi obrok v šolah in to brezplačno. Hvala. Minuto in pol, gospa Kadenbach. Spoštovana gospa predsedujoča, gospod eh, komisar. Eh, tudi z moje strani eh, hvala gospodu Torabeli in drugim pogajalcem. Dobili smo dober rezultat. 250 eh, milijonov evrov, da naj to ne bi bilo veliko, kritizirajo nekateri, vendar pa gre vendarle za korak, ko gre naprej v tem smislu, eh, da je ta znesek bil le nekoliko povešen. Eh, 1,5 milijard za naslednjih šest let niso samo pomoč za kmetijstvo in kmetijske proizvode, ki se proizvajajo v Evropi, ampak je to v prvi vrsti pomoč otrokom, da se naučijo, kakšnega okusa so zdravi proizvodi, kakšnega okusa so nepredelana živila, kakšen okus imajo v svoji eh, naravni čistosti. Eh, in tudi če s kompromisom nisem sto odstotno zadovoljna, eh, naprimer š, čokoladno mleko je nekaj, kar nujno ne sodi sem, nam je vendarle uspelo, da smo sprejeli ukrepe, eh, da ne smemo v bodoče dodajati naprimer umetnih sladil, umetnih arom. Mislim, da so to zelo, zelo pomembni koraki. Pa še kolega Enjo morda ni natančno prebral Lizbonske pogodbe, kajti v členu 168 je natančno eh, zapisano, eh, da je potrebno uvesti politiko zdravja na vseh področjih EU in to je seveda naloga na področju vseh politik, da upoštevajo tudi vidike zdravja. In mislim, da se to dogaja ravno tukaj. Je v kmetijstvu, je v izobraževanju in je bistveno za eh, zdravje. Hvala. Hvala, gospa Kadenbach. Gospa Maletič ima modri karton za vas. Ali to sprejemate? 30 sekund. Hvala kolegici. Eh, hvala, predsedujoča, hvala kolegici. Sem pozorno poslušala, popolnoma se strinjam z vami, da je ta program izjemno pomemben za zagotavljanje zdravega prehranevanja otrok v šolah in da je pomemben tudi izobraževalni program. Vendar pa mislim, eh, da bi eh, morali tu bolj pomagati tudi malim proizvajalcem, da bi pravzaprav ti proizvodi v večji meri prihajali v šole, ker so najbolj zdravi. Ja, ich glaube, das Programm eh, program, mislim, da predvideva natančno to in sicer eh, zdrava, sveža, lokalna živila, lokalne proizvode, ki naj najdejo pot v šole. In mislim, da je to bistveni aspekt eh, zdravja in izobraževanja v šolah. Hvala. In sedaj za eno minuto gospod Dorman. Eh, Kolegice in kolegi, to je zelo dobra pobuda. Vse preveč je mladih ljudi, eh, ki ne uživajo dobre in zdrave hrane, ampak uživajo nezdrava živila, zato je to zelo dober cilj. Unija poskuša podpirati eh, dobro prehranjevanje z velikim deležem sadja, zelenjave in mleka zlasti še, ker vemo, da se manjša eh, poraba teh eh, živil. Um, proizvajalci živil imajo velike ekonomske probleme po vsej Evropi in zato ta program daje tudi možnost večje uh, prodaje uh, v tej panogi. Uh, ta schema bi seveda morala. Uh, upoštevati tudi posebnosti vsakokratne dežele pri uporabi teh pravil, da nam mora biti tudi možnost mladim ljudem, eh, da ugotovijo, kako se ravna z živali, tudi zdravje živali je zelo pomemben eh, vidik eh, in treba se izogibati dolgim transportom živali. Hvala. Tak, a teraz bardzo proszę pan poseł. Hvala. Gospod Mah. Návrh na dotování. Kolegice in kolegi, predlog, da se subvencionira uh, mleko v šolah, ti, ki ste uh, eh, mi ni všeč. Uh, Eh, mi tu nastopamo kot tisti, ki ščitijo otroka in se bahamo s tem, da vzpostavljamo ta super program. Ampak Evropska unija ni eh, naša mama, ki eh, diktira to, kar ne otroci jejo. In eh, korist eh, mleka je tudi sporna. In če eh, um, in mogoče otroci sploh ne bodo pili samo mleka, če ni uh, z nekimi okusi. In uh, zato mislim, da moramo privrčevati ta denar, denar eh, davkoplačevalcev. In uh, Evropska unija naj se tu ne omešava. Tu gre za, res gre za omešavanje. Če menite, da to država članica naj naredi, naj to naredi sama. Uh, Ampak eh, če pravimo, da je to prostovoljen program, potem tiste države, ki ne bodo sodelovali, bodo eh, posredno eh, subvencionirale tiste, ki sodelujo. Ali sprejimate modri karton gospoda Polčaka, vašega sonarodnjaka? Hvala, da ste sprejeli ta modri karton. Eh, gospod kolega, ali veste, da Evropska unija nič ne prepoveduje, temveč, da samo podpira določene proizvode in to je treba eh, postaviti v kontekst tega, kar ste rekli. Mislim, da moramo videti, da če eh, obstaja nek program, eh, za katerega se uporabi 250 eh, milijonov evrov podpor za določene izdelke in ti izdelki so tudi mleko, ki ni sladkano, potem je to pravzaprav usiljevanje uživanja mleka otrokom in v bistvu bi davkoplačevalci otrokom mogoče radi dali kaj drugega. E, mislim, da mi e, podpiramo mleko, ki ga nihče ne bo pil. Hvala. Ali sprejemate še en modri karton? Ali e, vam lahko še en kolega postavi vprašanje? Gospod Vatmans. Voorzitter, collega. Eh, ik heb u goed beluisterd. Eh, predsedujoči, kolega, dobro sem poslušala in zdi se mi škoda, da ta krasen projekt za šole, za kmetovalce tako napačno ocenjujete. Verjetno sodi med tiste malo številne tukaj, eh, ki imajo otroke, ki gredo še v šolo, ki živijo v mestu, kjer so odeležene v tem programu vse šole in lahko vam Eh, povem, an apple a day keeps the doctor away. Jabolko na dan odganja zdravnika stran. Mislim, da bi morali eh, nehati kritizirati, ampak da bi morali podpirati, spodbujati ta program. Eh, podpirajte sadni sektor pri vseh voljivcih. Kolegice in kolegi, ne razumem če mislite, da so jabolka in mleko tako dobri za otroke, potem lahko tudi sami kupite jabolka in eh, mleko. Zakaj si morate izmisliti program za 500 milijonov ljudi? Zakaj potrebujemo Evropsko unijo za to? Vela. Vidim, da je veliko vprašanj. Ampak mislim, da je predviden samo en modri karton za posameznega govornika, eh, da bi na ta način olajšali razpravo. Gospod Mato, minuto in pol. Hvala. Predsedujoči, gospod komisar, pred nami je zelo pomemben dogovor za celo Evropo in sicer gre za program, ki je namenjen podpiranju zdravih prehranskih navad, kar je vedno dobrodošlo in še zlasti, če je to še izboljšano, ampak to je še nekaj več to je eh, program, ki je zelo pomemben za zelo oddaljene regije, naprimer za Kanarske otoke, odkot da sam prihajam. Eh, priznava nam reč, da je potrebno eh, več sredstev nameniti tem območjem in da je njim treba nameniti posebno pomoč. Ravno tako Eh, je tu zapisano, da morajo države članice eh, najbolj oddaljenim regijam eh, zagotoviti, da bodo lahko te prehranske proizvode dobile in jih razdeljevale in da bo program pomoči pri razdeljevanju tukaj v redu se izvajal. Kar pa zadeva proizvojalce banan, moram povedati, da sem bil zelo uh, presenečen, ko sem slišal uh, od nekaterih od vas, da je treba to črtati iz naslova, zato ker se banane v Evropi ne pridelujejo, ampak gospod je ravno obratno. Na kanarskih otokih uh, se, pro, se pridelujejo najboljše banane na svetu in isto na Madeiri in isto na Martiniki. Torej, uh, to mora tukaj ostati. In zato poudarjam še enkrat, da banane pridelujejo delujemo tudi v Evropi. E, zato se mi zdi zelo pomembno, da ste razumeli posebne potrebe, ki jih imajo ta, te, ta najbolj oddaljena območja in da ste jih vključili v to poročilo, vključno z bananami. Hvala lepa. No, takega smaka s temi bananami, pravnje, nekateri z nas tega skozi stajo. Bardzo proše, pani posel Klara. E, sedaj pa gospa Gilera Garcia, prosim. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama se pridružujem čestitkam, ki so bile izrečene kolegu poročevalcu Tarabeli, ki je upravil uh, eh, odlično delo skupaj z poročevalci v Senci. To delo je bilo kar naporno tudi zato, ker je bilo treba svet prepričati, da upošteva delo, ki ga upravlja parlament. Gre pa za vse evropski program in to je zelo pomembno. Zelo pomembno je, da se upošteva eh, to, kakšen pomen ima izboljšanje zdravstvenega stanja naših otrok. To je izredno pomembno in zato bomo v parlamentu glasovali za. Ravno tako podpiramo eh, evropsko pridelavo. Eh, razdeljevanje sveže, svežih proizvodov mora biti obravnavano prednostno in zato se tega veselim in to pozdravljam. Če kaj manjka v prehranskih navadah naših otrok, so sveži proizvodi in zato se mi zdi zelo pomembno, da je to bistven kriterij. Ravno tako. Eh, sem slišala, da so kriteriji za razdeljevanje znotraj programa mleka, kriteriji, ki ne upoštevajo zgodovinskih eh, referenc, kot to velja za sadje in zelenjavo, ampak tudi tukaj bi morali to upoštevati. Pa še nekaj, kar zadeva te navade. Zadovoljna sem, da je, bilo, da je bila večina predlogov vključena v um, ta predlog in uh, upam, da se bo kot tak lahko izvajal še naprej. Eh, Tibor Sanej, jedna minuta, bardzo proszę, panie pośle. Sedaj pa dajem besedo Tiborju Sanju za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči pa tudi z moje strani prisrčna hvala kolegu Tarabeli. Opravil je gigantsko delo in zahvaljujem se tudi vsem ostalim kolegicam in kolegom, ki so prispevali k temu, da nam je uspelo ustvariti krasen program. Zelo, zelo je pomembno, da se Evropski parlament ukvarja z prehrano otrok. Tu gre za približno 60 milijonov otrok in mladih in mnogi od teh 60 milijonov eh, so eh, vključeni v ta program, imajo od tega programa koristi. Zelo je pomembno, da zauzamemo enotna stališča in če Evropski parlament tega ne bi podprl, potem mnoge države članice tega programa ne bi izvajale in to bi bilo škoda. Zato moramo ta program še naprej podpirati. Zelo veliko je držav članic, ki pobirajo tudi davke na živila. Eh, ki so namenjena otrokom v šolah, naprimer na eh, mačarskem 27 odstotni davek eh, za živila. Zdi se mi zelo pomembno, da bi DDV za živila korigirali na vzdolj. Hvala lepa. Mm, now it's time for um, catch procedure. Uh, at first, uh, Mr. Sedaj je na vrsti postopek, ko je mi pozornost govornika. Najprej gospod Mikolašik. E, e, hvala, predsedujoči. Gospe in gospodje, mnenja sem, da je ta program za otroke v Evropski uniji zelo dober. 1,5 milijarde evrov za šest let. Eh, to je proračun in zadeva 30 milijonov otrok. Dvakrat na teden dobijo sadje, zelenjavo, banane ali pa mleko, skratka zdravo malico. In to je zelo pomembno za mlado generacijo v Evropi, ne samo v Združenih državah, ampak tudi v Evropi mnogi mladostniki in otroci trpijo eh, za debelostjo in kasneje to lahko pripelje do različnih zdravstvenih problemov um, srčnožilnih bolezni in tako naprej. In ta program to lahko deloma tudi prepreči. Zato me zelo veseli, eh, da Evropski parlament in komisija sodelujeta eh, pri tem programu, da sta sklenila sporazum in da je prihodnost videti optimistična. Eh, zdrave prehrambene navade bomo na ta način spodbujali. Otroci, Eh, ne bodo dobivali toliko dodanega sladkorja in se bodo zdravo prehranjevali. Hvala. E, e, e, Sedaj pa Mišela Žufrida. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti poslancu gospodu Terbili, predvsem za prepričanje, tudi za stras, s katerimi je vodil ta pogajanja eh, in končal eh, tudi to uredbo 250 milijonov evrov. To je eh, pomemben znesek za zdravo družbo sadje, zelenjava, mleko v šolah, eh, to se nanaša na zdravje naših otrok in eh, pomembno je, da se zdravo prehranjujejo, tako kot eh, je potrebno in zato šola pri tem igra pomembno vlogo v globaliziranem svetu, kjer je velika ponudba živilskih izdelkov, še kako pomembno, da se pravilno vzgaja otroke tako, da ne nasidejo različnim goljofijam. In en vidik mi je še posebej pri srcu in sicer izdelki, ki jih bodo razdeljevali v šolah, eh, naj so lokalni izdelki, torej eh, regionalni na proizvodnja ima prednost, tako da bodo ti otroci tudi ponovno odkrili to povezanost z krajem, kjer živijo. Hvala. Zufrida. Sedaj pa Pirkorohonen Lernen, prosim. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Eh, drage kolegice, dragi kolegi, eh, zakaj naj bi toliko okolišili? Eh, severne države to že dolgo časa pravilno počenjajo. Mi imamo že zelo dolgo časa zelo ravnoteženo šolsko prehrano, ki jo financiramo preko davkov, tako da imajo do tega dostop tudi otroci iz revnejših družin da imajo možnost, da se uravnotežno prehranjujejo. To se tudi izplača, eh, kajti Eh, če se otroci v mladosti dobro prehranjujejo, potem bodo tudi v odraslosti manj bolni, manj bo debelosti, manj bo bolezni eh, in to je tudi manjša obremenitev za narodno gospodarstvo. Ta sistem eh, schem pomoči gre v pravo smer in države članice bi morale bolj kot kdajkoli prej podpirati zdravo šolsko prehrano. Hvala gospod Jakovčič. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko smo, eh, je pozitivnih premikov v tem poročilu in dialog eh, je potekal pozitivno. Moramo poudariti pomin tega poročila, gre predvsem za vzgojo mladih k zdravju in poudarjek je na tem, kar je bistveno za mladega človeka. In želim poudariti tudi pomin, da se da je omenjena tudi Hrvaška v tem poročilu, tako da bo tudi hrvaški otroci dobili to, kar potrebujejo. Vendar želim povdariti tudi nekaj, kar se mi zdi še posebej pomembno in sicer dejstvo, da želimo eh, razdeljevati predvsem lokalne proizvode v šolah, kajti ravno to je nekaj posebnega za mlade ljudi, da prepoznajo svoj teritorij, kraj, v katerem živijo tudi se proizvodi, ki se ustvarjajo na, te, na tem ozemlju. Hvala. Gospod Miguel eh, Vegas. E e no, ideja, na kateri temelji ta program, je pozitivna. Vseeno pa je način, na katerega se bo izvajal, lahko nekaj čisto drugega. Najprej Gre tukaj za združitev dveh programov, eh, ki sta bila ločena in neodvisna in zdaj je treba videti, kako bo tehnično to potekalo in drugič. Tukaj gre za program, ki prispeva h strategiji za lokalni razvoj, za vrednotenje lokalne proizvodnje in ki lahko prispeva tudi k večji socialni in teritorijalni povezanosti. Eh, tudi s podeželjem. Tretjič, eh, ta strategija pa bo lahko neuspeh, če eh, bodo verige hitre prehrane še naprej odpirale svoje trgovine nasproti šolskih vrat in če bodo v šolah še vedno prisotni avtomati, v katerih bodo na voljo eh, nezdravi prehranski proizvodi. Zato se je treba tudi drugače še boriti za zaščito naših najmlajših. Hvala. Gospa Dajana Dac. Prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Želim podpriti torej razdeljevanje zelenjave, sadja in mlika v šolah in hvala tudi poročevalcu za pomembno delo. Moramo izkoristiti vsako priložnost, da ponudimo zdrave alternative otrokom v zgodni starosti. E, torej zdrava hrana seveda tudi preprečuje e, ehm, prekomirno težo in tako kot je poročevalec povedal, je to tudi možnost eh, za mlečni sektor, ki je v zelo težki situaciji in cene so zelo nizke. To ne bo povečalo samo porabe, temveč eh,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 podpriti vse kolege in kolegice, ki so se izrekli za to schemo. Vesela sem, da vse politične skupine podpirajo ta, to schemo. Dva programa sta bila združena, prednost tega bo, da bo e, možno prenesti določen del denarja in razen tega je tudi še nadaljna prednost. Eh, povečali bomo e, obseg. E, izdelkov vključena bo tudi predelana hrana. Glavni cilj pa je vzgoja otrok in sicer v starosti od 6 do 10 let, tako da bi se bolj zdravo prehranjevali. Sedanji življenski slog tudi v družinah eh, ne omogoča staršem, da bi otroke prehranjevali na ta način in zato je to neke vrste pozitivna motivacija za otroke in to naj bi vplivalo na zdravje, to je seveda naš glavni cilj in seveda gre tudi za podporo lokalnemu eh, gospodarstvu. Hvala. Hvala. Gospod Kaputo, prosim. Hvala, predsedujoči. Čestitam poročevalcu Tarbelu za dosežen rezultat. O na temo razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah. Predvsem je pomembno, da se upošteva razdeljevanje svežih proizvodov in proizvodov lokalne proizvodnje in tako prispevati k temu, da se bo zmanjšala debelost pri otrocih ter da se bodo izboljšale njihove prehranske navade, ki dan danes pomenijo uživanje veliko sladkorja in preslanih jedi. Zato sem uh, zadovoljen z elementi tega predloga ki miri na to, da bodo otroci bolj seznanjeni s eh, prehranskimi proizvodi iz lastnih regij, s proizvodi, ki so prehransko polnejši in eh, ki bodo tako lahko spremenili svoje prehranske navade, še zlasti glede mlečnih izdelkov, sadja in zelenjave. In zadovoljen sem, da imamo za to na voljo evropska sredstva ter da bomo lahko spremljali uh, Eh, izvajanje tega programa ter spremembe v eh, potrošnji živilskih proizvodov. Hvala. Hvala. Podhranjenost v Grčiji je že zelo razširjena in potrebno je delovati preventivno. Številke so zelo slabe za šolsko leto 2014-2015-53 eh, družin eh, otrok šolerjev imajo težave z prehranjevanjem in mnogi so lačni. In evropska podpora eh, za sadje in zelenjavo in tudi za mlečne Eh, proizvode ni dovolj, to ni dovolj za podhranjenost otrok. V Grči se dejansko borimo s tem. Doživljamo humanitarno krizo v zadnjih letih. Dejansko se moramo boriti z oper podhranjenost. Eh, ne smemo ogrožati zdravja otrok. Eh, trojka ne sme nadaljevati na ta način, tudi ne uh, politike Merklove. Zelo kritično moramo obravnavati tudi situacijo glede begunske krize v Grčiji. Hvala. Torej, Lambros Frontulis. Lambros Frontulis. In sicer lahko rečemo, da je to zelo pozitiven eh, korak, to prizadevanje na tem področju, da poskušamo poskrbeti za boljšo eh, oskrbo sadjem, zelenjavo in mlekom. Vendar pa dvomim v to, da bodo konkretni ukrepi sami dali pozitivne rezultate, če tega ne bomo kombinirali za izobraževalnim programom, ki zadeva prehrano. Tu ne gre samo za otroke, ampak je treba zajeti tudi njihove starše in druge odrasle. In želim še pripomniti naslednje. Zavrčevalno politiko EU so stvari take, eh, da je ta prehrana morda edino, do česar imajo otroci v Grči dostop, kajti vedno več je brezposelnih. Mnogi starši ne morejo otrokom nuditi tistega najpomembnejšega, ker nimajo več sredstev. Eh, eh, in pravzaprav države, ki bi to nudila, pravzaprav zdaj sploh ni. Zelo malo je sredstev, ki se prioritetno danes uporabljajo za begunce. Hvala tarabelli in tudi ostalim poročevalcem essensu komisarju za to da ste v zahtevnem postopku pripeljali shemo sadja in zelenjave ter mleka do konca in ostalih pridelkov. gre za zelo pomemben ukrep ukrep s katerim kot je bilo že rečeno na eni strani izboljšamo prehranske navade pri otrocih kar je zelo pomembno za njihovo zdravje po drugi strani pa tudi omogočimo da je sadje in zelenjava v osnovnih šolah na jedilniku v šoli in da se te navade kasneje prenašajo tudi v domove. pomembno je da so sredstva povečana dvesto petdeset milijonov evrov na leto je zelo velik znesek tudi za slovenijo to pomeni na primer tristo tisoč evrov več na leto. prav v sloveniji že vrsto let uvajamo tudi eh, lokalno pridelane produkte v obroke mladih v osnovnih šolah preko tradicionalnega medenega zajtrka in ta ukrep sedaj omogoča da se lahko tudi takšni tradicionalni visoko kvalitetni eh, izdelki vključijo v ta obrok. iskrene čestitke in verjamem da bodo države članice v dobro otrok in vseh nas z veseljem izkoristile to shemo. Ricardo Serrao Santos. Gente, quero também juntar a voz de quem felicita os relatores deste relatório. Hvala. Čestitam pripravljalce tega poročila, namreč izboljšanje prehranskih navad, ki prispevajo k boljšemu zdravju, še zlasti med mladimi, morajo biti vključeni v cilje javnih politik. Ta schema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ter mleka je bistvenega pomena in zasleduje dvojni cilj. Namreč um, povpraševanje po kmetijskih proizvodih eh, s kratko dobavno potjo, torej iz lokalnega območja eh, in drugič upoštevanje posebnosti najbolj oddaljenih območij, ki eh, morajo imeti na voljo več pomoči in pri katerih je treba upoštevati njihova različna situacija. Še zlasti v tem trenutku, ko poznamo krizo na področju živinoreje in v mlečnem sektorju, sektorju, kar je zelo eh, prizadelo tudi Azore. Hkrati je za Azore tudi pomembna pridelava banan. Eh, in eh, zato so vse te podpore lokalnim pridelovalcem za nas izredno pomembne. Hvala. Uh, deputy, Madame Deputy Ruža Tomašič. Gospa Ruža Tomašič. Hvala. Zdrava prehrana predšolskih in šolskih otrok je zelo eh, pomembna v politiki javnega zdravja. Eh, zato je zelo pomembno, da smo temu dali pomembno mesto, kajti otroci se zelo hitro razvijajo. Vendar pa mi je žal, eh, da. Eh, nismo pravzaprav enako podprli tudi globalne konkurenčnosti našega gospodarstva. Strinjam se s tem, da je treba eh, pravzaprav olajšati situacijo s tem, da dobavljamo hrano tudi tem inštitucijam. Vendar pa želim, da se vplivamo na države članice, eh, da pravzaprav enostavno zmanjšajo tudi ovire za pridelovalce. Eh, mislim, da eh, je treba otroke postaviti na prvo mesto, eh, vendar pa jim je zelo težko, če starši njim so zaposleni, če nimajo ustreznih plač, ne podpirajo otrok. Podpiram ta program, vendar pa mislim, da je treba na to gledati v širšem kontekstu, kajti samo zdrava globalna konkurenčnost lahko omogoča uspešnost in dobrobit vseh v Evropi. Hvala. Sedaj pa v imenu Evropske komisije eh, gospod komisar Phil Hogan. Eh. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti vsem, ki so podprli to schemo. Ta schema, eh, to schemo je bilo treba spremeniti na osnovi ocene Evropske komisije, pa tudi zaradi mnenja drugih, ker eh, so mnogi ugotavljali pomankljivosti zaradi teh ločenih schem sadja, zelenjava in mleko. Sedaj bomo imeli bolj učinkovito schemo, manj administracije in več eh, podpore bo namenjeno neposredno izobraževalnim ustanovam. In razen tega to prihaja tudi o pravilnem času, ker vemo, da so težave na mlečnem sektorju, pa tudi na sektorju sadja in zelenjave. In V mnogih državah članicah se bo s tem povečalo povpraševanje. Gospodu Andrewu in, drug, in drugim želim povedati, da je to prostovoljno sofinancirana schema. Združeno kraljestvo um, sodeluje pri mlični schemi. Nekdo je rekel, da moramo lokalnim izdelkom tudi pri. Um, predelani prehrani dati prednost eh, in ravno zato gre pri tej schemi. To tudi povdarjamo. Gospod Vazilike in gospod Mato sta rekla, da je pomembno, da imamo široko, širok razpon različnih vrst sadja in zelenjave in zato sem tudi za vključitev banan in drugih zadev. To se ne nanaša samo na um, Eh, Kanarske otoke, temveč tudi na najbolj oddaljene regije, ki so še članice Evropske unije, ki proizvajajo, pridelujejo to sadje. Potem glavna ciljna skupina eh, so otroci med šestim in desetim letom starosti. Pri tej schemi um, in seveda je, je pomembno, da nagovarjamo tako majhne um, otroke, uh, um, kajti tako se, uh, se jim privzgojijo dobre prehranjevalne navade, ki jih ohranijo potem tudi pozneje. Gospod Jar, strinjam se e, s tem, kar ste povedali v zvezi s poenostavitvijo scheme 2023, bomo to tudi bomo opravili v misni pregled gospod Enju, rekli ste, da ste cinični, ampak eh, kmetje eh, tudi dobijo precej podpor 3,2 milijarde eh, od evropskih davkoplačevalcev in tudi to je treba upoštevati. Na drugi strani seveda tudi Združeno kraljestvo plačuje v proračun. Um, zahvaljujem se predvsem tudi za fleksibilnost poročevalcev in poročevalcev v senci, tako je ta schema postala še boljša. Um, in uh, kar zadeva francosko delegacijo, moram povedati, da je tudi med vključen v to schemo in ta fleksibilnost kaže, da smo upoštevali mnenja vseh, da je rezultat uravnotežen. Uh, in da smo v tem trialogu vključili številne ideje na fleksibilen način. In eh, gospod predsedujoči, še enkrat želim čestitati gospodu Tarabeli in se zahvaliti vsem, tudi poročevalcem v senci za sodelovanje in želim schemi veliko uspeha. Seveda pa bomo eh, to schemo ocenili tako kot vse in sicer 2023. Eh, hvala gospod poročevalec. Eh. Hvala, gospod predsedujoči. Mogoče naj najprej spomnim, da smo v parlamentu zelo odločno spremljali to, da se uporabi eh, taka pravna podlaga, ki omogoča soodločanje in tu se zahvaljujem da nam, vsem, ki so pripomogli, da nam je to uspelo. Kar pa zadeva samo vsebino, mogoče eh, pet točk. Najprej, kar se tiče. Eh,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 Eh, ki smo si jo izbrali, zato da ne bi države članice denarja uporabljale za otroke v jaslih ali pa v eh, kasnejših letih šolanja. Tako da morali smo ciljno usmeriti naša prizadevanja. Potem drugič, kar zadeva čokoladno mleko, seveda nekaj gramov sladkorja eh, morda ne bo škodilo, ampak mi smo zahtevali, da gre za pravo čokolado in ne za umetno čokolado zapadno a romo. Tako da, eh, če je to še zmeraj mleko, ki omogoči, da otroci dobijo dovolj kalcija za rast svojih kosti, potem je to že v redu. Potem tretjič, nekateri so tukaj rekli, da mora parlament bolj prisluhniti našim državljanom. No, naj povem, da je komisija, vsaj kar se ta, tega predloga tiče, zelo dobro sodelovala, ampak svet je tisti, ki trenutno eh, spodkopava eh, to uredbo. Potem pa, kar zadeva zdravje, ki naj ne bi bilo v pristojnosti Evropske unije. No ja, ampak Evropska unija gotovo mora zaskrbljeno spremljati to, da debelost pri otrocih narašča in da otroci ne uživajo dovolj sadja in zelenjave vsakodnevno. In zato je primirno, da eh, državam članicam omeni, da imamo tukaj 250 milijonov evrov na voljo, potem pa države članice lahko eh, same tudi iz lastnih sredstev eh, dodatno to financiranje. In uh, Potem na koncu še, če mi dovolite, bi se želel še trem osebam zahvaliti. Gospe Alessandri Leone, ki mi je pomagala, asistentki. Potem eh, gospe Ellen Cuisinier ehm, iz odbora za kmetijstvo, pa eh, še eni kolegici, ki je veliko prispevala k pripravi tega poročila. Hvala lepa.